Bueno, vamos a empezar, que se nos echa el tiempo en... Tako nadaljevati moramo, kaj ti zamujamo že z časom. Um, sedaj sledi izmenjava mnen o Srednji Aziji, prisotnosti Evropske službe za zunanje delovanje ter Latvijskega predsedstva Sveta Evropske unije. Dobro je, da bomo imeli možnost za to razpravo, še preden bo svet pripravil svoje stališče o tem. Na lasno pobudo je komisija začela pripravljati strategijo za Srednjo Azijo. Um, organizirali so tudi dialog o človekovih pravicah v tej regiji in uh, o tem, tudi o tem bo danes tekla razprava. Dajem besedo dvema govornikoma, Andrasu Pelcu, ki je predsednik eh, odbora za zunanje zadeve v Latvijskem parlamentu in pozdravljam tudi gospoda Klara. Eh, torej vsak dobi dve, vsak dobi uh, nekaj minut za uvodne besede. Hvala lepa. Mislim, da je gospod Burjan odgovoril že na številna vprašanja, o katerih sem uh, želel govoriti tudi jaz. opravičujem se poslancem, da danes ni Gunarja Vigana, ki je direktor za vzhodno Evropo in osrednjo Azijo. Opravičujem se, da ga danes ni osebno tukaj, on je trenutno v Gruziji in me zato prosil naj ga nadomeščam. Hvaležen sem za to priložnost da sem lahko danes tukaj, da spregovorim o končni fazi priprave strategije Evropske unije za Srednjo Azijo. E, strategija, ki je bila sprejeta leta 2007, nam služi kot dokument za orientacijo. To strategijo smo v zadnjih letih večkrat prenovili, sprejeli smo številne sklepe sveta na tem področju. No, menimo pa, da še vedno veljajo ti temeljni argumenti, na katerih je temeljila strategija leta 2007. Res pa je, da se je od takrat marsikaj zgodilo in eh, te spremembe morajo upoštevati tudi sklepi sveta. Danes smo seveda soočeni predvsem z spremenjenim geopolitičnim kontekstom. Kriza v Ukrajini, vloga Rusije pri tem. Uh, um, ekspanzionistična politika Rusije do Srednje Azije. Torej to vpliva na vse vidike naše strategije. Gre resnično za velik izjiv za osrednjo Azijo. No res pa je, da so različne države osrednje Azije sprejele določene zunanje politične ukrepe. Vse si tudi želijo sodelovanja in partnerstva za Evropsko unijo in to priložnost moramo izkoristiti. Dobili smo številne prispevke k pregledu eh, s strokovnih skupin, od strani strokovnjakov, predstavnikov Srednje Azije in pa civilne družbe. Tako Kazahstan, kakor Uzbekistan sta pripravila obsežne dokumente z svojimi stališči o naši strategiji za Srednjo Azijo. E SZD in pa svet trenutno pripravljata besedilo sklepov. Dokument, ki bo pripravljen na podlagi tega, ne bo privedel do popolne prenove strategije iz leta 2007, ampak mm, bomo samo uh, poskrbeli za politično prilagoditev prenovo tega dokumenta. Evropska unija lahko odigra pomembno vlogo eh, v srednji Aziji, lahko je partner za dialog, za spodbujanje demokracije in človekovih pravic. Evropska unija je dolgoletni partner v srednje Azije, ta, kot takšno jo dojemajo tudi srednje azijske države, eh, zlasti na podlagi naše agende sodelovanja s temi državami. Naj omenim, da je prejšnji teden potekalo srečanje z. Uh, predsednikom islamske stranke iz Tadžikistana. Ta stranka se ni uspela uvrstiti v parlament na zadnjih volitvah v Tadžikistanu. Predsednik te stranke je jasno povedal, da te volitve niso bile demokratične in Evropska unija se s tem strinja. Je pa predsednik stranke povdaril tudi to, da ima Evropska unija veliko verodostojnost v Srednji Aziji, zlasti v Tadžikistanu. Gre za verodostojnost, ki jo drugi akterje, recimo Kitajska ali pa Rusija, nimajo. Eh, Srednje azijske države nas ne dojemajo kot nekoga, ki bi želel v tej regiji samo uveljaviti svoje lasne interese. Uh, in neko skrito agendo, ampak nas dojemajo kot nekoga, ki deluje tudi v njihovem interesu. Eh, v strategiji se moramo vprašati, kaj narediti za regijo kot celoto in kaj za posamezno državo. Evropska unija mora upoštevati razlike med državami osrednje Azije, v razlike v njihovem socioekonomskem razvoju in pa razlike v njihovih ambicijah kar se tiče sodelovanja z Evropske unije. Imamo um, sporazum o okrepljenem sodelovanju z Kazahstanom. Uh, tukaj gre za raven sodelovanja, ki je z drugimi osrednjeazijskimi državami še nismo dosegli. In to je popolnoma običajno. Nekatere države si pač želijo tesnejšega odnosa z nami kot druge. In ne smemo jih pri tem zadrževati s tem, da sprejemamo poenotno politiko za vse. No, v državah bi morali spodbujati tudi platforme, civilno družbo, zlasti v tistih sektorjih, kjer se ponujajo skupne rešitve, prav tako pa je treba poskrbeti za določeno stopnjo fleksibilnosti na področju popraševanja in reform. Kot je posebni predstavnik že povedal, se je ovojnica za osrednjo Azijo eh, povečala za 56 odstotkov za obdobje od 2014 do 2020. Eh, in eh, to je bistvenega pomena za izvajanje programa in reform, te tudi za uspeh strategije Treba je okrepiti sodelovanje z Evropsko unijo na področju varnosti, trajnostnega razvoja, vključno z trajnostnim upravljanjem naravnih virov. O tem je govoril tudi posebni predstavnik. In kot je povedal posebni predstavnik, je treba upoštevati težke razmere nekaterih držav v luči gospodarske neke krize, treba poštevati tudi vračanje priseljencev iz Rusije in tako naprej. No, eh, seveda je stabilnost te regije bistvenega pomena za Evropsko unijo. Čeprav je Evropska unija še vedno glavna donatorka tem državam, ehm, kljub temu ne dobimo ustreznega odziva, nismo dovolj prepoznani kot eh, nekdo, ki igra pomembno vlogo v tej regiji, naprimer primerjavi za Kitajsko ali pa Rusijo. V tem smislu je pomembno imenovanje posebnega predstavnika za Srednjo Azijo in pa njegova redna prisotnost v tej regiji. To bo verjetno prispevalo k vidnosti Evropske unije v teh državah in pa še vprašanje sodelovanja in pa sinergije z evropskimi institucijami in pa znotraj evropskih institucij in držav članic. Pa tudi sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami je bistvenega pomena. Kot je povdaril posebni predstavnik, je pomemben dialog z relevantnimi regionalnimi in mednarodnimi organizacijami, z OVSE, z ZN, z STO in tako naprej, treba je vzpostaviti dialog tudi z drugimi sosednjimi državami, Rusijo, Kitajsko, Iranom, Afganistanom. Vse to je pomembno in je nekaj, eh, za kar si moramo prizadevati na usklajen način. Na ta način bomo tudi dosegli najboljši učinek eh, za strategije za Srednjo Azijo. Gospodu Pencu dam besedo. Uh, uh, uh, hvala lepa gospodu Klaru, hvala lepa članom odbora za zunanje zadeve. Slišali ste že posebnega predstavnika Burjana, slišali ste gospoda Klara, zato se bom samo sredotočil na stališča Latvije in na, naše, na delo našega predsedstva v zvezi z srednjazijskimi vprašanji. Naj najprej pozdravim pobudo vašega odbora, da okrepimo partnerstvo in sodelovanje s to regijo, ki ni tako zelo vidna. Kljub temu, da je to regija, ki je strateško izredno pomembna za Evropsko unijo. Zato je ključnega pomena, da vzpostavimo stabilnost, varnost, da spodbujamo gospodarske povezave, trgovinske povezave in da vzpostavimo stike z tamkajšnjimi ljudmi in družbo. Eh, na ta način bomo omogočili komunikacijo in pa kulturne izmenjave. Regija Osrednje Azije si zasluži več naše pozornosti, angažmaja in pa podpore. Osrednja Azija je bila izbrana kot ena izmed pridnostnih nalog latvijskega predsedstva Evropskemu eh, svetu, eh, kajti za temi državami imamo pomembne zgodovinske povezave. Zato ima Latvija tukaj zelo pomembne izkušnje Eh, ki lahko ponudijo dodano urednost, ki lahko koristi celotni Evropski uniji. Na začetku našega predsedovanja je Latvija januarja organizirala konferenco na temo odnosov med Evropsko unijo in Srednjo Azijo. Uh, Tukaj smo izrazili našo željo, da bi poglobili praktično sodelovanje za Srednjo Azijo in da bi spodbudili praktično razpravo o prihodnosti odnosov med Srednjo Azijo in pa Evropsko unijo. Sedaj, ko je naše predsedstvo v svoji zaključni fazi, se moramo zreti nazaj in se vprašati, kaj smo dosegli. Naj začnem pri pomembnem področju varnosti. E, torej, gre za regijo, ki meji na Afganistan in zato je Srednja Azija zelo pomembna za stabilnost in pa varnost v širši regiji. V tem smislu je pomembno, da sodelujemo z osrednjeazijskimi državami, da izboljšamo upravljanje meja in pa varnostna vprašanja, da se borimo proti trgovini za drugam in pa da se upremo grožnjam terorizma. Zato je Latvija prevzela vodilno vlogo v konzorciju eh, evropskih držav, ki um, so vodile program upravljanja meja Bomkanaj. Uh, Eh, ta program bo pomagal osrednje azijskim državam okrepiti njihove zmegli, zmogljivosti upravljanja meja. Pomagali bomo tudi uh, carinskim uradom v sodelovanju za SSD in komisijo. Je predsedstvo organiziralo seminar v Bruslju na to temo. Gre za odziv mm, oziroma boj proti terorističnim grožnjam. Ta seminar temu seminarju je sledil dialog na visoki ravni med Evropsko unijo in pa srednje azijskimi državami o terorističnih grožnjah. Um, razpravljali smo tudi o pomenu uvajanja okolju prijaznih tehnologij v tej regiji, zato smo organizirali konferenco Zeleni most. Na tej konferenci smo se ukvarjali s tako imenimi vprašanji, kot je uh, okoljsko upravljanje in pa okrepitev okrepitev sodelovanja za spodbujanje zelenih ukrepov v Evropski uniji in pa v srednjeazijskih državah. Kakor veste, eh, smo eh, kot prednostno nalogo zastavili eh, sodelovanje na področju kmetijstva in razvoja podeželja. Kmetijstvo je še vedno pomembno, pomemben element gospodarstev in dohodkov osrednjeazijskih držav. Latvija je zato želela zagotoviti razširjanje najboljših praks na področju razvoja podeželja in pa kmetijstva v teh državah. Vsi vemo, s kakšnimi izzivi se soočajo osrednjeazijske države na področju dobrega upravljanja in pa boja proti korupciji. Latvija je zato tekom svojega predsedstva organizirala celo serijo seminarjev v tesnem sodelovanju z platformo za pravno državo. Nedavno je potekal zadnji takšen seminar v Rigi, ukvarjal se je z vprašanjem, vprašanji, ki so povezani z izvajanjem administrativnega prava v srednjeazijskih državah. Stevilni sodniki in pravniki so eh, tukaj že aktivno sodelovali, izmenjavali so izkušnje v okviru programa Evropske unije in v okviru Beneške komisije sveta Evrope. Sedaj bi želel podariti pomen sodelovanja na področju izobraževanja. Naj tukaj povdarim pomen eh, evropskih programov v višjem izobraževanju in pa na področju poklicnega izobraževanja. Na ta način bi lahko spodbudili socioekonomski razvoj v tej regiji. Tukaj program Erasmus predstavlja velik potencial. Osrednje azijskim državam moramo omogočiti, da imajo korist od tega programa. Naj izkoristim to priložnost, zato vam poročam, da smo skupaj z službami komisije in pa SSD začeli priprave za prvi vrh izobraževalnih ministrov uh, Evropske unije in pa uh, Eh, osrednje azijskih držav, ki bo potekal 25. junija v Rigi. Verjetno bo to dalo dodatno spodbudo sodelovanju in upam, da bomo pripravili program konkretnih akcijskih ukrepov za obdobje 2015-2017. Latvija želi spodbuditi sodelovanje na področju izobraževanja, kajti imamo tudi tesne povezave za študenti iz osrednje azijskih držav. 925 študentov iz osrednje azijske regije je bilo upisanih v letu 2015 eh, v naših univerzah. Pravna fakulteta v Rigi ponuja štipendije študentom iz eh, osrednjeazijskih in pa vzhodne, in, eh, iz osrednjeazijskih držav in pa držav vzhodnega sosedstva. Eh, tudi na področju prometa obstajajo veliki potencijali za sodelovanje z osrednjeazijskimi državami. Naše predsedstvo je organiziralo konferenco o prometnih povezavah aprila. Eh, Latvija se je tekom predsedstva sredotočila tudi na to, da bi okrepili stike med evropskimi in osrednjeazijskimi podjetji v okviru plenarnih skupščin bo Latvija organizirala platforma na to temo, ki bo potekala 5. junija v nekem latvijskem letoviškem kraju. Naj povem, kako mi vidimo nadaljni razvoj eh, sodelovanja z osrednje azijskimi državami. Veseli, veseli smo, da so države članice v zadnjem semestru ponudile svoje ideje o tem, kako okrepiti sodelovanje z srednjeazijskimi državami. Tudi srednjeazijske države so tukaj podale svoje predloge, številne strokovne skupine so prav tako pripravile svoje predloge in input in predsedstvo zelo ceni mnenje Ekosoka o pregledu te strategije. Vesel sem, da bo tudi današnja razprava lahko ponudila nekaj več idej o tem, kako nadaljevati s tem procesom. Naj zaključim glavni cilji in pa prednostne naloge strategije za osrednjo Azijo od leta 2007 so še vedno veljavni, ampak eh, bolj kot kadarkoli prej moramo sedaj upoštevati interese osrednje azijskih držav. Jasno je, da teh spet držav ni homogenih, ko gre za njihov sociogospodarski držav. Prav tako moramo upoštevati oziroma uskladiti regionalno sodelovanje in pa bilateralno sodelovanje, če želimo doseči tukaj ravnovesje. Zato moramo sodelovanje v obliki različnih platform nadaljevati um, na bolj fleksibilen način. Pozdravljamo pregled uh, strategije za Srednjo Azijo, pozdravljamo tudi imenovanje mm, predstavni, visokega predstavnika, posebnega predstavnika za države Srednje Azije. Dobro je bilo tudi to, da je bil povabljen v vaš odpor, v vaš odbor. Tudi na zadnjem eh, srečanju zunanih ministrov smo izrazili željo, da je treba okrepiti sodelovanje z Srednjo Azijo. Tudi Latvija bo tukaj nadaljevala za svojim angažmajem, tudi po izteku našega predsedovanja. Na ta način bomo skušali zagotoviti, da, bodo, da se bodo nadaljevali vsi projekti in pa svobode, ki so bile začete tekom našega predsedstva. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa eh, za. Um, torej od poslancev dajem najprej besedo gospodu Mesariču. Hvala lepa za zelo obsežno in kar precej optimistično poročilo. Pozdravljam priložnost za razpravo, ker bomo pripravili poročilo na lasno pobudo na to temo in sam sem poročevalec to ni visoko prednostna regija za EU, to vsi vemo, vendar pa je prednostna, vseeno. In je seveda naš odnos do te regije delno odnos, eh, odvisen od odnosov z drugimi. Najprej nas je seveda pred leti skrbelo stanje v Afganistanu, sedaj pa na to vplivajo odnosi z Rusijo. Naj spostavim štiri točke. Prvič. Mislim, da je zelo pomembno, da vprašanje človekovih pravic, pravna države, vključimo vse naše dvostranske in regionalne odnose z regijami. Zakaj? To je pomembno. Tudi ta regija ima veliko težav na tem področju. Nekatere kažejo poslabšanje razmer, druge ne kažejo nekakšnega napredka. In z možno izjemo Kazahs Kazahstana, so pač razmere take. Pa tudi Kazahstan je v bistvu srednja izjema. Drugič, rad bi izpostavil, da moramo vzpostaviti pravo ravnovesje kot Evropska unija med regionalnim in dvostranskim pristopom. Ne moramo se z vsem ukvarjati najboljše na dvostranski ravni, pa tudi ne na regionalni ravni. In pravo ravnovesje je pomembna naloga tudi za ta pregled. In tudi to, kje bi lahko potem uveljavili prožne platforme. Tretjič. Države članice si morajo bolj prizadevati za to področje. Zakaj to ni visoko prednostna regija, zato ker se države članice za to regijo ne zanimajo preveč. In to ni prav dobro. Škoda se mi zdi, da v zadnjih osmih letih nobena država članica ni bila pripravljena odigrati vodilne vloge v programu izobraževanja. To je škoda in upam, da bo Latvija sedaj pripravljena na to. Sem zelo optimističen, kar se tiče prednostnih nalog ki se jih je zadala Latvija na tem področju. Tukaj bi enostavno lahko imeli vpliv na Rusijo in ostale države pri vseh dimenzijah, ki so za nas pomembne. In končno, gospod Burjan je to tudi omenil, več kot milijardo evrov imamo sedaj razvojne pomoči za naslednjih sedem let in to je pomembno in znatno, vendar pa moramo biti previdni, kako bomo to porabili. Če ne, iz drugih razlogov zato, ker je Kitajska namenila 40 milijard evrov. Torej, torej za to so to se soočamo in tekmujemo. Zato moramo biti učinkoviti. Ne vem pa, zakaj imamo še vedno sektorsko proračunsko podporo medtem ko najpomembnejši drugi donatori so se odrekli temu pristopu v regiji. V tej regiji je korupcija endemična in sektorski proračun ni produktiven na dolgi rok. Hvala lepa za predstavitve. Hvala lepa. Peterle. Hvala, gospod Peterle. Eh, Naj izrazim zahvalo najprej latijskemu predsedstvu za to, da je pokazalo, kako pomembna je za njih osrednja Azija. Strinjam se z gospodom Mesaričem, da je to ena naših prednostnih nalog, kljub dejstvu, da to ni del našega sosedstva. Strinjam se z gospodom Klarjem, kar se tiče pomena pravne države. In veseli me tudi, da je predstavnik latijskega predsedstva govoril o individualnem pristopu. Naj ponovim to, kar sem dejal, ko smo govorili o sosedstvu. Tudi na tem področju, tudi v tej regiji, bi dobro upravljanje moralo biti ključno. Mislim, da bi v državi kot je Kirgizija, ki je pokazala precej odločne demokratične ambicije, ne zgolj nedavno, da bi torej v taki državi lahko prispevali več k razvoju z bolj ciljno usmerjenimi ukrepi. V bistvu se mi zdi, da izgubljamo boj za osrednjo Azijo in se zato odločno zauzemam za prikrojene pristope po posameznih državah seveda, ne moramo kar vse metati v isti koš. Tako da seveda sedaj vprašanje, kaj bi lahko torej storili z, še več za podporo Kirgizije? Drugo vprašanje pa, mar menite, da je v Uzbekistanu vprašanje prisilnega dela otrok še vedno pomembno vprašanje. Vtis imam, da je nekaj napredka prisotnega, morda bi lahko prevetrili naša stališča glede te države, kar se tiče tega vprašanja. Torej, zanima me konkretni napredek. Hvala lepa. Odma Mikens. Hvala lepa gospod predsedujoči. Vprašanje predsedstvu. Hvala lepa za vaše poročilo, ampak mislim, da ko je latvijsko predsedstvo začelo s predsedovanjem, smo vzhodno partnerstvo po eni strani in južnoazijske in osrednjeazijske države postavili na isto raven. Sedaj, po nekaj mesecih, ko smo imeli vzhodno partnerstvo in vrh v Rigi, to je bilo resnično na zelo visoki ravni, pa je sodelovanje z osrednjo Azijo nekako zastalo. To je sedaj na nižji ravni. Verjetno bi lahko pokomentirali pobude, ki jih niste uspešno izpolnili. Zanimivo bi bilo videti rezultate. Kar se tiče izobraževanja in programa Erasmus, mislim, da to teče nekoliko bolje. Ne bom zapravljal vašega časa, vendar pa bi nam lahko morda povedali, kaj več o sledečem. Vredno bi lahko še kaj postorili v zadnjem mesecu predsedovanja na najvišji možni ravni, kar se tiče držav Srednje Azije. Hvala. Če gospod Buhner kot zadnji. Hvala lepa za zanimivi poročili. Omenili ste, da EU v teh državah ni dovolj prisotna. Zato sedaj vprašanje glede dveh specifičnih ukrepov. Prvo se nanaša na Nemčijo neposredno po drugi svetovni vojni. Ko je prihajalo do neposrednega stika s prebivalstvom, tudi zaradi kakovostnih komunikacijskih dogodkov, ampak tudi zaradi neposrednega stika s prebivalstvom. Je kaj takega možno v teh državah? In potem drugič, imamo zelo pozitivne izkušnje s praktikanti, vajenci, študenti, ki, pri, ki prihajajo na izobraževanje. To so ljudje, ki so izredno izobraženi in se pri nas naučijo demokracije, in tako potem pomenijo trnu peti za vlade, ki niso tako demokratične, kot si to predstavljamo. Bi bilo to možno izvesti tudi v drugih evropskih institucijah, ne samo v parlamentu? Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa dam besedo obima predstavnikoma. Začeli bomo v obratnem vrstnem redu Um, Gospod Pels. Uh, uh, uh, Hvala lepa. Morda lahko dam nekaj svojega časa gospodu Klarju. Dobro, kar se tiče vprašanj. Najprej, kar se tiče človekovih pravic. Z vidika predsedstva se popolnoma strinjamo, da mora biti dialog o človekovih pravicah popolnoma ključnega pomena pri stikih z državami v Srednje Azije, tako na dvo kot večstranski ravni. Ključ do uspeha je verjetno v tem, da se držimo sporočila ne glede na tip stikov in zato je torej zelo pomembno to imeti na več ravneh in v različnih formatih. Kar se tiče usposabljanja, izobraževanja in drugih sektorskih vprašanj, hvala lepa za prijazne besede glede naše udeležbe v izobraževanju. Ključ do še tesnejšega sodelovanja z osrednjo Azijo pa je po našem mnenju v tem, da se vsega letevamo sektorsko. Ne gre za visokopolitične izjave, gre za praktične ukrepe in praktično sodelovanje. Zato bi vključevanje držav članic s praktično pomočjo in praktičnimi dejavnostmi na vseh področjih bilo zelo dobrodošlo in je ključno. Upamo, da bo tudi platforma izobraževanja pridobila in pridobivala s časoma, zato je to prednostna naloga. Kar se tiče upravljanja, dobrega upravljanja. Strinjam se, dobro upravljanje je eno ključnih možnosti za pomoč regiji in istočasno seveda odgovarjamo tudi na vprašanje, kako lahko pomagamo Kirgiziji. Kirgizija je po eni strani pokazala zelo dobre rezultate na poti k bolj demokratičnemu reprezentativnemu modelu, po drugi strani pa vseeno še čutimo določeno nestabilnost. Tako da je zelo pomembno, da podpremo Kirgizijo pri boljšem upravljanju in boljšem izkoriščanju svojih zmogljivosti. Kar se tiče vzhodnega partnerstva, vzhodno partnerstvo proti državam Srednje Azije, imamo seveda redne sestanke na vrhu z vzhodnim partnerstvom, z osrednjo Azijo pa ne. Istočasno pa se ne strinjam, da nismo imeli za dosto visoke politične ravni. V Rigi smo imeli sestanek ministrov za promet z državami v Srednje Azije. Konec junija bomo imeli tudi sestanek z ministri za izobraževanje in kar se našega pristopa tiče, kot sem že dejal, je zelo pomembno, da se lotimo sektorjev, ki omogočajo praktično sodelovanje z državami v Srednje Azije. V primerih, ko to ni možno storiti, regionalno pa moramo to storiti dvostransko ali v katerem koli drugem formatu. Vsekakor pa je najpomembneje to, da dosežemo praktične rezultate. In tukaj so me spomnili še na forum ministrov za okolje, ki bo tudi v Rigi. S temi državami, seveda. Tako, mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj. Naj dodam samo še tole. Hvaležni smo drugim državam članicam za to, da so omogočili napredek, pa tudi EAS in komisiji. Lani ni bilo tako očitno, da bi se to lahko zgodilo, sedaj pa sem vesel, da se je to zgodilo tem polletju. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Besedo dajem za pet minut še gospodu Klaru, da bo tudi on odgovoril na vprašanje. Hvala lepa. Naj ponovim. Pravna država in človekove pravice so seveda ključnega pomena in to mora biti sestavni del vseh naših politik, kar se tiče teh držav. Dobro upravljanje, to je bilo omenjeno, dobro upravljanje je prav tako izpostavljeno z naše strani v predlogih, ki smo jih podali državam članicam in vesel sem, da je to pomenilo umembo tega tudi v državah članicah, to je ključnega pomena za njihov razvoj, za razvoj teh držav, za to, da lahko pritegnejo naložbe. Če ne bodo mogli zagotoviti okvira, ki bo privlačen za evropske naložbe, potem teh naložb ne bo. In dobro upravljanje je torej sestavni del, pravzaprav temelj tega kar se tiče programov izobraževanja, ki so bili omenjeni. Res je, zelo dobro je, da je latijsko predsedstvo doseglo napredek pri tem. Imeli bomo ministersko srečanje ministrov za izobraževanje, tako je tudi potem Poljska dejala, da je pripravljena prevzeti vodilno vlogo glede platforme izobraževanja. In tega do sedaj ni bilo. Nobena država članica ni bila vodilna na tem področju. To je torej res zelo pomembno. Kar se tiče kitajskih 40 milijard, da, seveda, Kitajci so zelo dejavni v Srednji Aziji, kot pač eh, v vsem svojem sosedstvu. Vendar pa teh vsot ne smemo vzeti za absolutne. Zunanja pomoč EU je več kot ta milijarda, ki je bila citirana. Ne štejemo tega, kar nudijo dvostransko države članice same. To je torej ta napaka v naših izračunih, če smem to tako imenovati, ker torej ne izpostavimo celotne vsote. To je prvič. Drugič, kitajski zneski vključujejo tudi posojila če bi tukaj tudi pri nas dali naša posojila, potem bi verjetno prišli do precej više številke. Torej, ne smemo konkurirati Kitajcem, imamo drugačen dnevni red. Evropska unija mora odigrati drugačno vlogo in eh, to se nam tudi priznava. In nas cenijo zaradi tega, ker nas ne smatrajo za nekoga, ki bi imel politično obarvan dnevni red v primerjavi z drugimi sosedi držav Srednje Azije. Kar se tiče Kirgizije. Kirgizija se sooča s precejšnjimi izzivi, z večplastnimi izzivi. To je bila država, ki je izvedla volitve, ki so bile precej svobodne. Sedaj pa imamo zakonodajo v kirgiškem parlamentu in tudi zakonodajo na področju LGBTR in tukaj imamo nekaj pomislekov in to smo z našimi partnerji tudi že dali na dnevni red in to ni pozitiven razvoj dogodkov, tako da moramo zagotoviti, da bo država ostala na dobri poti. Seveda pa ne moremo praviti dela za njih, ki gizici morajo praviti to sami, mi pa jih lahko podpremo. Kar se tiče posilnega dela otrok v Uzbekistanu, tukaj smo dosegli napredek skupaj s Tono Banko in ILO. Smo skoraj popolnoma zatrli delo otrok v Uzbekistanu, zilom skušamo zadeve še izboljšati, nadzorujemo pridelek bombaža skupaj s Svetovno banko in drugimi donatorji. To je torej pozitiven in dober razvoj dogodkov. In potem končno vprašanje ZDA, prisotnost v različnih državah. To je nekaj, kar je naprimer v Armeniji že bilo izvedeno na podoben način. Gotovo pa je to nekaj, kar bi naj preučili, kajti to, da smo vidni v teh državah, je za nas zelo pomembno. In to ne samo v teh državah v Srednje Aziji, to je tako tudi v drugih državah, globalno gledano. To moramo preučiti in morda bi torej bil to dober način za preučitev tega vprašanja. Hvala. Hvala lepa obima predstavnikoma. S tem smo zaključili današnjo sejo. Naj samo povem, kdaj nas čakajo naslednje seje. 11. junija bo potekala izredna seja v Štrasburu, takrat bomo glasovali o različnih poročilih in pa 15. in 16. junija v Bruslju ter 22 in pa 23 juni v Bruslju. Hvala lepa vsem eh, poročevalcem in pa hvala lepa tudi tolmačem.